Pan przewodniczący! Gospod predsednik. So you're right, Mr. Yeah. Yeah. Um, let me start from, from the short. Naj začnem z kratkim obvestilom. Strogo obsojam napad na demokratično napad Demokratične ljudske republike Koreje na republiko Južno Korejo. Močno sem zaskrbljen zaradi današnjih dogodkov na korejskem polotoku. Uporaba sorove moči in vojaške sile ne bo rešila odprtih vprašanj in vsakršno nadalje izgubljenje človeških življenj je potrebno preprečiti sever in jug, si morate prizadevati za to, za, da boste vzpostavili zaupanje na trajen način. In zato tudi pozdravljam izjavo predsednika Li Myung-baka, da namerava južnokorejska vlada ogniti se eskalaciji zaskrbljujočih razmer. Pozivam vlado Demokratične ljudske republike Koreje naj ne mudoma preneha s kršnimi koli sovražnosti in naj se vzdrži kakršnih koli dejanj, ki bi tvegala nadaljna eskalacija razmer. Sporazum o premirju mora Ljudska demokratična republika Koreja v polni meri spoštovati. Tako zdaj pa prehajamo.